Evropski parlament se že desetletja bori za odpravo smrtne kazne. Evropejci smo si enaki, namreč ne glede na to, kako grozljiv je lahko zločin, tega ne smemo kaznovati z usmrtitvijo. Pred enim letom je Amnesty International objavil, da so umorili vsaj 682 ljudi v 21 državah. Verjetno jih je še tisoč, ki jih uradno niso zabeležili. Tudi leto 2012 je bilo podobno. Kitajska, Iran, Irak in Saudska Arabija so bili odgovorni za največje število izvedenih smrtnih kazni. Po svetu vsaj 23.500 ljudi v zaporih čaka na usmrtitev. Leta 2012 je bilo izdanih več kot 1700 novih smrtnih obsodb. Gambija, Indija, Japonska in Pakistan žal po letih prepovedi smrtne kazni spet uvajajo smrtno kazen. To je bilo leta 2012. Ampak imam tudi dobre novice. Vedno več je ljudi, ki nasprotujejo smrtni kazni po vseh delih sveta. V 97 državah je smrtna kazen prepovedana, v 140 državah so se vlade in oblasti obrnili proti smrtni kazni. Tudi v ZDA je opaziti spremembe ena tretjina zvezdnih držav se je odločila za prepoved smrtne kazni. Evropski parlament bo po mojem mnenju z veliko večino še naprej podpiral pozitivno razvoj dogodkov. V imenu Evropskega parlamenta vse pozivam, da odpravijo smrtno kazen povsod po svetu. Ich habe Dva sta se želela javiti k eh, dnevnem redu. Gospod Watson, gospod predsednik, hvala lepa. Sami ste se že zahvalili, ampak zahvaliti se želim še sam vsem poslancem iz različnih političnih skupin, ki so podprli moj predlog Malala Isusaj za nagrado Zaharova. Ta najstnica je poskrbela, da so talibani bili postavljeni v zelo slabo luč. Politične skupine so podprle ta predlog. Mlade punce si podpirajo. Moj predlog in zahvaljujem se konferenci predsednikov, da je povdarila, da ne bo podpirala samo malale, ampak vse milijone otrok, ki želijo pravico do izobraževanja. Hvala. A kolega Watson. Gospod Watson. Gospod Watson, ne vem, ali je bilo to postopkovno vprašanje. Lepo prosim, da s takšnimi potezami ne postavljate pod vprašaj našega dela in dela, ki ga je upravila gospa Malala. Gospa Gomez, postopkovno vprašanje. Ampak res, postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, parlament želim opozoriti na zelo alarmantna sporočila iz Libije. Premijeja Alizi Dana so danes zjutraj ugrabili oboroženi kriminalci. Na srečo je bil izpuščen. To kaže, da so razmere v Libiji zelo krhke. Evropejci lahko nekaj spremenimo. Sem redna poročevalka v zvezi s tem, prejšnji teden sem bila v Libiji in Tam so bili tudi drugi sodelavci. E ja. Hvala lepa, gospa Gomez. Vsi smo vas razumeli. Ampak tudi to ni bilo postopkovno vprašanje. Zato kolegice in kolegi, vam povem, da bom nadaljna politična sporočila prekinil, kajti razprave glede postopkovnih vprašanj ne morete izkoristiti za to, da posredujete politična sporočila. Čeprav sem politik in uh, vas razumem, da morate posredovati svoja sporočila, ampak tako to ne gre. Gospa Sinclair, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dejansko gre za postopkovno vprašanje. Še nekaj želim povedati. Predstavljam regijo zahodnega, zahodnega Midlanda, kjer je Malala prav sedaj v bolnišnici v Birminghamu. In želim ji čestitati, želim čestitati tej nevredni mladi punci, Sedaj pa moje postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, neverjetno razočarajoče je, da ste izrazili nespoštovanje parlamentu, namreč po Twitterju ste objavili rezultate izbire za nagrado Saharova pol ure prej, predno ste o tem obvestili parlament. Mislim, da tako ne gre gospa Sinclair. Lepo prosim, da si v zapisniku preberete, da sem po konferenci predsednikov dejal, da lahko tvitajo, če tako želijo. To se je tudi zgodilo. Ne vem, ali bi to predstavljalo moje nespoštovanje do parlamenta. Sam te odločitve ne bi mogel ohraniti za skrivnost, ampak o tem lahko govorite z svojimi predsedniki skupin. Gospod Morganti, izvolite, postopkovno vprašanje. Presidente, durante il dibattito. Gospod predsednik, med včerajšnjo razpravo o položaju Romov v Evropi je po mojem govoru kolega iz ELS iz Luksemburga, gospod Engel, rekel, da sem lažnivec. Da sem lažnivec, ker sem povedal določena dejstva, ki so se zgodila pri nas doma in o katerih so pisali tudi časopisi. Nisem imel možnosti za repliko, čeprav je gospod Engel uporabil modri karton in zato danes. Prosim za formalno opravičilo s strani kolege, sicer bom njegovemu predsedstvu zaposlal zahtevek za disciplinske sankcije. Kolega Engel naj kot lažnivca označi kakšnega svojega sorodnika, ne pa mene. Naslednji predlog imam za vas. Pogledali bomo zapisnik, preučili bomo, ali je vedenje gospoda Engela dejansko bilo neprimerno. Če je tako, ga bom povabil na pogovor in povedal bom, da ni, povedal mu bom, da ni primerno, da nekoga označi za lažnivca. To bomo preverili v zapisniku. Hvala lepa. Nihče več ni prosil za besedo zato bom predsedstvo sedaj predal gospodu Karasu. Lepe kolegine in kolegi. Hvala lepa, gospe in gospodje. Sledijo glasovanja. Začeli bomo s poročilom Nates Uiterbrück.